Dobro jutro, drage kolegice in kolegi. Seja se ponovno pričanja. Najprej imam sporočilo. Pristojni odbor je eh, podal popravek na pet besedil, ki jih je sprejel parlament v skladu z členom 216 skozi 4.